tiste, ki umrejo pri svojem delu. Ravno tako pa moramo misliti tudi na vse tiste zaposlene, ki vsak dan umirajo zato, ker njihovi delodajalci ne zagotavljajo potrebnih sredstev, da bi ti eh, zaposleni lahko delali v normalnih pogojih. Hvala lepa. Gospe in gospodje. Še ena stvar je, na katero vas želim opozoriti. Osnutek eh, koledarja za delne sestanke Eh, delna parlamentarna zasedanja eh, je pomemben dokument in ta osnutek bomo sprejeli. Konferenca predsednikov je na svojem sestanku v četrtek 22. aprila letos sprejela osnutek koledarja delnih zasedanj in ta osnutek eh, koledarja imate v svoji dokumentaciji. Ravno tako bo to priloženo zapisniku. Glasovali bomo o tem koledarju in sicer v sredo. In 18. junija opoldne je rok za vlaganje predlogov sprememb na ta predlagani koledar. In to je, kot sem rekel, osnutek koledarja za parlamentarno leto 2011. Glasovali bomo v sredo. Sedaj sem prejel tudi eh, prošnje od ELS za imenovanje v medparlamentarno delegacijo če, in eh, to bomo sprejeli eh, in te imen, eh, imenovanja bodo potrjena, če ne bo nobenih pripomp. Gospa Zoltan, gospod eh, Bolco in Pal Šmico, kolegi iz Evropskega parlamenta pismo smo jim poslali obvestilo, da so se njihovi mandati v Evropskem parlamentu končali, zato ker so bili izvoljeni v eh, mađarski parlament. In eh, vzeli smo eh, to obvestilo na znanje v skladu z ustrezno določbo našega poslovnika in tudi v skladu pravila 4 in Tako so njihovi sedeži prazni od 14. maja letos. Podpis pravnega akta, ki se sprejema v običajnem zakonodajnem postopku, Naj vam povem, da v sredo skupaj s predsednikom sveta bom podpisal sedem aktov, ki so bili eh, sprejeti v okviru običajnega zakonodajnega postopka. Naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa prehajamo na naš dnevni red končni osnutek dnevnega reda, ki ga eh, je sprejela konferenca predsednikov 12. maja 2010 v skladu s pravilom 137, eh, je bil razdeljen. Ravno tako sem prejel tudi pismo našega kolega, gospoda Karla Kasinija, predsednika odbora za ustavne zadeve, ki prosi v imenu svojega odbora, da se posvetujemo za odborom regije in eh, socialnim in ekonomskim odborom v skladu, eh, v skladu z pogodbo eh, o delovanju Evropske unije. Glasovanje o tem zahtevah za posvetovanje bo v sredo opovdne ali Imate kakšen komentar? Nihče ne prosi za besedo. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, sedaj prehajamo na naš dnevni red. Nihče ni zahteval nobene spremembe dnevnega reda, nobene eh, takega zahtevka nismo dobili za ponedeljek in torek, ampak za sredo pa je Evropska ljudska stranka zaprosila, da se v dnevni red vključi glasovanje eh, o poročilo, ki ga je pripravil gospod Črnečki o eh, razrešnici proračuna za leto 2008. V imenu Evropske eh, ljudske stranke bo sedaj govorila gospa Gresler. Hvala lepa, gospod predsednik. Svet je danes zjutraj odgovoril na še odprto vprašanje španskemu predsedstvu, zato da bomo lahko sprejeli to poročilo. Špansko predsedstvo je potrdilo, da lahko še obravnavamo skupaj razrešnico, zato da lahko izpolnjujemo oba pogoja. To je menik pri nadzoru parlamenta, to je treba tudi priznati, zato pozivam skupine, da potrdijo spremembo dnevnega reda, če ne bi morali to resolucijo obravnavati junija naprej na zasedeno. Hvala lepa. In... Hvala lepa. Gospod Svoboda, prosim. Ja, Gospod predsednik, čisto na kratko. Predlog lahko potrdimo zaradi tega, ker mislim, da je tudi uradno pismo na poti v parlament, da je to dober znak vsaj tako upam, svet pripravljen, da službi za zunanje dejavnosti dajo vso transparentnost, ki jo mi zahtevamo. Zato tudi um, pri, bom potrdil ta predlog. Hvala lepa. Je kdo proti predlogu? Gospod Stas, imate besedo. Kolega, zdaj od vsega, da je verbazben. Hvala lepa. Moram reči, da sem res pretresen nad tem, da dve največji skupini eh, ne dovoljujeta glasovanja o tem poročilo na sestanku koordinatorjev. Smo videli tudi dokument eh, komisije eh, danes do povdne, In potem je tudi priloga, da na temu poročilo, ta, to je identična priloga, kot je bila tista, ki smo jo sprejeli oziroma ki smo jo dobili 10. marca. In nič se ni spremenilo. In eh, predlagam, da eh, glasujemo proti poročilo Črnecki. Mis... Hvala lepa. Tisti, ki ste za predlog Evropske ljudske stranke, dvignite roko proti. Hvala, zdržani. Hvala. S tem je predlog sprejet. Glasovanje o poročilo Črnecki bo potekalo v eh, sredo. Predloge sprememb lahko eh, vložite do povdneva v torek 18. maja v sredo naj bi na prošnjo skupine ELS preložili poročilo o gospe Bauer, o organizaciji eh, delovnega časa eh, ljudi v cestnem prometu. Predlaga, da se eh, to predloži na naslednje zasedanje. Gospa Bauer. Pani Bauer, bardzo proszę március twenty two én dvaindvajset marca mi je sekretariat odbora za zaposlovanje rekel da bo da osemindvajset aprila o tem glasovanje. In, oziroma so mi rekli, da tega poročila ne moremo vključiti v eh, majsko zasedanje. Ne, da bi se kaj posvetovali z mano. Konferenca predsednikov se je verjetno na predlog eh, socialistov odločila tako, kot se je. Tukaj politične skupine niso imele časa, da bi oblikovale svoja stališča do tega poročila. Ni bilo tudi časa za razpravo in zato predlagam, da se poročilo preloži na juni. Hvala lepa. Gospod eh, Sovda proti. Ja, predsednik. Gospod predsednik, zdi se mi, zelo čudno, da gospa Bauer, ki jo cenim, ni omenila, da smo poročilo zavrnili. Ravno tako je pozabila, da je stopila v stik s svetom v zvezi s poročilom, ki je bilo zavrnjeno. To ni običajen postopek v Evropskem parlamentu, zato se mi njen predlog ne zdi dopusten. Well, eh, tak jest. Ja. Hvala lepa. pozabil. Uh, sem vprašati tiste, ki ste za, gospa Votman Kol. Voziter. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je. To je predlog sveta. To je obravnaval odbor za zaposlovanje. Ampak naša navada je, da imamo obdobja ohlajanja en mesec, tako da se lahko dobro pripravimo za plenarno zasedanje. In eh, Tu je prišlo do kršitve pravic Evropskega parlamenta. Predlog je zapleten, zato politične skupine potrebujejo več časa, da ga natančno preučijo. Ne moremo tega kar čez noč preučiti in se strinjam s poročevalko. Hvala lepa. Sedaj bomo glasovali za predlog, da se preloži glasovanje. Tisti, ki ste proti predlogu, hvala. Bomo morali elektronsko preveriti. Odpiram glasovanje. Glasujemo. Zamykam glasovanje. Konec glasovanja. Še enkrat, konec glasovanja. 158 za, 137 proti, 7 zdržanje, to pomeni, da je predlog sprejet. Razprava o poročilu kolegice Bauer je eh, s tem preložena na naslednje zasedanje. Potem, eh, naš predlagani dnevni red za četrtek. Evropska Ljudska, ljudska stranka. Je prosila, da imamo raz, eh, da, im, da eh, nadomestimo razpravo, ki je predvidena za četrtek popovdne o novinarju v tran, eh, pri Dnestrju z razpravo o uh, situaciji na Tajskem. Torej, na, namesto razprave o eh, novinarju, ki je bil eh, aretiran, eh, bomo razpravljali o tajski. Gospod Preda, imate besedo. Vam odsumesk. Ehm. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, najlepša hvala. Prosil sem, da se razpravo o novinarju v Pridnesterju, ki je bil nelegalno eh, aretiran, nadomesti z razpravo o Tajski, glede na to, da se je eh, stanje na Tajskem dramatično poslabšalo. In iz tega razloga bi prosili kolege iz vseh političnih skupin, da eh, posvetijo ustrezno pozornost situaciji na Tajskem. Hvala lepa. Sedaj pa tisti, ki je za eh, predlogu. Kdo je za ta predlog? prosim za obrazložitev nekoga, ki je za ta predlog. Številka 36. Hvala lepa, gospod predsednik. Situacija na Tajskem je slabša vsako uro. Človeška življenja se izgubljajo in meni se zdi oziroma nam se zdi, da je to eh, tema, ki je dosti bolj pomembna in dosti bolj nujna. Eh, za razpravo v četrtek. Potem, kar zadeva gospoda Ernesta Bardanjana, eh, ki je bil aretiran v tako imenovani eh, državi Pridnesterje. Torej, tu je prišlo do nekaj sprememb, o teh bomo morali še govoriti in zaradi tega predlagam, da razpravo o novinarju nadomestimo za razpravo na tajskem. Hvala lepa sedaj pa proti. Hvala, predsednik. O čemorkoli bomo tukaj razpravljali o um, Tajski ali pa Prednesterju, nima nobenega smisla in nima smisla, da to zamenjujemo. Tajstva. Glasujeme, glasujeme. Hvala lepa, bomo glasovali o tem predlogu, tisti, ki ste za predlog.